V zvezi z, s tem asistentom prišlo je do določenih težav, zaradi katerih sumimo, da obstaja konflikt interesov. Hvala lepa za to.